everyone. Še enkrat lep dan vsem. Prosila bi vas, da zasedete svoja mesta, tako da lahko začnemo s glasovanjem. Obvestili so me, da v začetku bo gospod Bušoj glasoval za dvigom roke in eh, tako da bomo počakali do eh, takrat, ko bo prejel eh, svojo glasovalno kartico in bomo pač uporabili ta postopek. Vsi ostali pa ste opremljeni, uredi. Prva točka na dnevnem redu <clears throat> je glasovanje o našem predlogu resolucije o uporabi natrijevega dikromata v skladu s členom 106 to je eh, glasovanje, elektronsko glasovanje. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Glasovali smo o celem dokumentu. Gospod Bušoj. Sprejeto. Druga točka na dnevnem redu je glasovanje o vzpostavitvi programa za okolje in podnebje, to je predlog eh, uredbe. To gre za torej vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe, LIFE. In sicer je, se navezuje na uredbo iz leta 2013, začnemo z amandmaji 162-163, eh, ki sta identična za, proti vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Ja, socialisti so me opozorili, torej to je deljeno, ampak konec glasovanja sprejeto. 164 za, proti vzdržani, sprejeto. 165 za, oziroma je brezpredmetno, isto velja tudi za regiji 23, bomo glasovali o komisem predlogu 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani in zavrnjena. Regi 25 za, proti vzdržani, zavrnjena. Regi 27 in 42 za, proti vzdržani, zavrnjena. 169 zavrnjena, 170 za, proti vzdržani, zavrnjena, 171 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 8 eh, za proti vzdržani sprejeto. <clears throat> Kompromis 16 eh, za proti vzdržani sprejeto. Na, zdaj pa na šesti strani kompromisni predlog 14 za proti vzdržani sprejeto. 198, 199 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 201 in regi 32 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 202 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 17 bomo preverili 202. Gospod Bušoj, ste prijeli kartice v redu, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na 11. strani regiji 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 244 za, proti. Bomo preverili, 244 glasujemo. 244 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 245 in 247. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 246 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 37 in regi 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 249 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 38 za, proti, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 264 za, proti, 264 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 266 za, proti proti, vzdržani zavrnjeno. 267 za, proti, vzdržani sprijeto. 268 ne, je brezpremetno. 271 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani sprijeto. 273 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 275 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 274 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 276 za, proti, vzdržani, sprejeto. 277 za, proti, vzdržani. Zeleni ste za, bomo preverili mm, ta predlog, ta predlog spremembe ker nismo prepričani, da je bil izid tam, torej konec glasovanja in je bilo sprejeto. Kompromisni predlog 19 za proti vzdržani sprejeto. Na strani 18 zdaj bomo glasovali o 285 in agri. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 300. V redu, če želite, bomo preverili, glasujemo o 285 in agri 26. Konec glasovanja in je zavrnjeno. Mi je žal, to je bil vaš predlog spremembe, jaz sem glasovala za, ampak izid je pač tak. Glasujemo o 300 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 301 in a gre 30 za. Bomo preverili tudi to, glasujemo. Konec glasovanja z eno, enim uh, glasom razlike je bilo zavrnjene 302 za proti zdržani zavrnjeno 36 za proti zdržani. Bomo preverili tudi 36. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom več. Zanimivo. Regi 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 303 za, proti, vzdržani, sprejeto. 304 za, proti. Bomo preverili tudi 304. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto z enim glasom več za ta predlog spremembe, ampak eh, večina se je nekoliko spremenila eh, glede na to, o katerem predlogu spremem glasujemo. Na strani 21 zdaj, prosim. 326 za, proti 7. Jaz bi rekel, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo bom vseeno preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjam, no, z enim glasom razlika. Budžet 13 za. Ja, ste močno vplivali kdo je za a, predlog spremembe budžet 31 zavrnjeno. Kompromis 21 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 22 za, proti vzdržani sprejeto. Regiji 51 za, proti vzdržani e, zavrnjeno. 333 za, proti vzdržani zavrnjeno kompromisni predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 339 za, proti. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 339. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 340 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 341 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 342 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 343 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 344 za, proti, vzdržani, zavrnjena vzdržani, zavrnjeno, 345 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 364 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 347 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 348 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, 351 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, proti, vzdržani zavrnjeno, 352 za, proti, bomo preverili, glasujemo o 352, prosim, glasujte. EKR ste navedli, da boste glasovali za, zdaj pa glasujete proti. Ste me zmedli. Ah, torej ste glasovali dejansko za. Konec glasovanja je bilo zavrnjeno z enim glasom razlike. Kompromisni predlog 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 356 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 357 za, proti, vzdržani. Bomo preverjali. 357 glasujte. kao iz glasovanja. In je bilo zavrnjeno 358 za proti, vzdržani sprejeto, 359 za proti, vzdržani zavrnjeno, 65 za proti, vzdržani zavrnjeno, 66 za proti proti vzdržani zavrnjeno, 67 za proti vzdržani zavrnjeno, 68 za proti vzdržani. Bomo preverili. Jaz bi rekel, da je bilo sprijeto, bomo pa vseeno preverili, ker niste dobro dvignili roko. Konec glasovanja in je bilo dejansko sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti vzdržani sprejeto. <clears throat> Kompromisni predlog 2 za, proti vzdržani sprejeto. 80 za, proti vzdržani. Bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog za, proti, vzdržani, sprejeto. Um, 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa gremo naprej na regi 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Budget 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog šest za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog za proti um, sprejeto, 108 za proti vzdržani zavrnjeno oziroma kompromisni predlog 11 za proti vzdržani sprejeto. 120 za, proti vzdržani, spre, zavrnjeno, 121 za, proti vzdržani, zavrnjeno, agri 11 za, proti vzdržani, sprejeto, 123 za, proti vzdržani. Kdo je proti? Sprejeto, hvala. Kompromisni predlog 12 za, proti vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 ne to je brezpredmetno, 139 za, proti vzdržani zavrnjeno, opravljeni sem predaktor 13 za, proti vzdržani sprejeto, 156 za, <clears throat> proti vzdržani zavrnjeno, 149 za, proti vzdržani sprejeto, legi 18 za, proti vzdržani sprejeto, 150 eh, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 17 eh, za. Tako so mi uh, povedali, da je to bilo brezpredmetno, če 103 ni bil sprejet in ni bil sprejet. Torej gremo na 17 za, proti, vzdržani sprejeto. Tudi to ne, torej 153 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 155 za proti, vzdržani sprijeto, regi 19 za proti, vzdržani zavrnjeno, regi 20 za proti, vzdržani zavrnjeno, 157 za proti, proti, vzdržani, zavrnjena, 158 za, proti, vzdržani, zavrnjena, 159 za, proti, vzdržani, zavrnjena, 160 za, proti, vzdržani, zavrnjena in 161 za, proti, vzdržani, bomo preverili <clears throat> predlog spremembe 161, glasujemo prijetno bo sprejeto z dvema dodatnima glasovoma, tako kot sem povedala, sprejeto z 25 glasovi za. Torej 63, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In zdaj še eh, končno zaključno glasovanje, eh, elektronsko glasovanje, prosim. Konec glasovanja. In, eh, besedilo je bilo sprejeto. Hvala. Zdaj pa bomo glasovali o predlogu, o osnotku mnenja. In sicer v zvezi z predlogom, v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo, s katerim se spreminja uredba iz leta 2014. Začnemo z predlogom spremembe 117 za proti, vzdržani, zavrnjena. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 6 za, pro, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe številka 6. Mm, konec glasovanja da je bilo zavrnjeno z enim uh, glasom razlika. 124 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 in 20 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 129 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 127 za, proti, zdržani, sprejeto. 128 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 130 za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. glasovanja, to je glasovanje v sklopu, torej proti, ozdržanje sprejeto 134, spet v paketu za, proti, ozdržanje zavrnjeno 135, spet eh, črka C, za, proti, ozdržanje zavrnjeno 136, za, proti, ozdržanje zavrnjeno 137 za, proti vzdržani sprejeto. 139 za proti vzdržani zavrnjeno. 140 za proti vzdržani sprejeto. 141 za proti vzdržani zavrnjeno. 142 za proti vzdržani zavrnjeno. 143 za proti vzdržani zavrnjeno. 140. 146 za, proti, vzdržani, sprejeto. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 148 za, proti, vzdržani, sprejeto. 149 za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, sprejeto. 152 za, proti, vzdržani, sprejeto. 152 za, proti, vzdržani, sprejeto. 152 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto, 153 za proti vzdržani sprejeto, 12 za proti vzdržani. Bomo preverili 12. Prosim, glasujte. Mm, zeleni so se vzdržali, konec glasovanja in je bilo sprijeto. 154 za proti vzdržaj. Ni sprijeto. 155 za proti vzdržanje sprejeto, 157 za proti vzdržanje, bomo preverili bolje, mislim, da je sprejeto, ampak ni se dobro dvignili rok, tako da bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. En glas več. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno gospod Danskaj ste nakazali za, ne glasujejo za. Ja, um, socialisti glasujejo pač eh, ločeno, zato bo treba preveriti. 159, glasujemo o 159. Ali ne, ali pa niste dobro nakazali svojim kolegom. <clears throat> Konec glasovanja. Sprejeto. En glas razlika. 160 za, proti vzdržani, zavrnjena. 161 za, proti vzdržani, zavrnjena. 162 za, proti vzdržani, bomo preverili. Konec glasovanja sprejeto. 163, ne, to je brezpredmetno, torej 14 za, proti, vzdržanje sprejeto. 15 in 164 za, proti, ne vem, ne morate eh, biti hkrati za in proti prijadijo, torej bomo še enkrat, to je za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno 165 za, proti vzdržani, zavrnjeno 166 za, proti vzdržani, sprijeto 100, ne, 16 in 168 za, proti Bomo preverili to dvoje. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja, verjetno zdaj. Sprejeto. 169 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 170 za, proti, vzdržani, sprejeto. 171 za, proti, vzdržani, sprejeto. 172 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 174 za, proti, vzdržani, sprejeto. 175 za, proti, vzdržani, sprejeto. 176 za, proti, vzdržani, sprejeto. 177 za, proti, vzdržani, sprejeto. Pričem sem zdaj številka 17. Ja, prosite, pravi govornica, za, proti, vzdržani, sprijeto. Bomo preverili in želite, da preverimo. V redu, glasujemo. Jaz sem mislila, da smo imeli na naši strani zelene konec glasovanja. Aha, ampak ELS pač so bili razdeljeni v svoji sredi. Uh, Zdaj ugotavljam, pravi predsednica, torej vsekakor je bilo sprijeto z enim glasom razlike. Vsaj tri ste glasovali proti. Ampak je bilo vseeno sprijeto. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 180 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 181 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 182 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo preverili 183. Torej, preverjamo 183. Konec glasovanja. Je bilo sprejeto 184 za, proti, zdržani, sprejeto 185 za, pro, proti, vzdržani, sprejeto 19 za, proti. Ja, kakšna zmeda. Kaj naj storimo, bomo preverili. Torej, glasujemo o 19. 19. predlog spremembe. Konec glasovanja. In je bilo zavrnjeno z enim glasom, z enim dodatnim glasom. Ja, stvar je zelo zapletena danes. 20 za proti, vzdržani, zabrnjeno, 168 za, proti, vzdržani, sprejeto, 187 za, proti, vzdržani. Ampak so se zeleni zdržali, zato bo treba zdaj preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Je bilo zavrnjeno. 21, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 188 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 190 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 191 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 22 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno, 192 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In favor, against. 23 za, proti, vzdržani. Nisem videla, kako glasuje ALS. E Vseeno ste pa velika skupina, zato bomo to preverili elektronsko. Glasujemo. Glasujemo. ste vsi glasovali, sprejeto. 24. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno tu 96 za proti vzdržanje zavrnjeno, 197 za proti vzdržanje sprejeto, 198 za proti vzdržanje ILS ste za, v redu potem je sprejeto, 199 za proti vzdržanje zavrnjeno. 200 za proti vzdržanje zavrnjeno, 201 za proti vzdržanje. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. The vote is open. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 202, kdo je za, proti, 202 alde je za sprejeto. 203, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 204, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 205, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasovanje v svežnju D. 206, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 207. 207, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 208, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 209, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 210, glasovanje o svežnju, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 211, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 213, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 215, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 28, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 216, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvesto sedemnajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dvesto osemnajst je za, proti, vzdržani, sprejeto, devetindvajset je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, glasovanje v svežnju, dvesto devetnajst je za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto 224 do EZA proti vzdržani. Zavrnjeno 225 do EZA proti vzdržani. Zavrnjeno 226 do EZA proti vzdržani. Zavrnjeno 227 do EZA proti vzdržani. Sprejeto 228 do EZA proti vzdržani. Sprejeto 228 do EZA. 32 je za, proti vzdržani, sprejeto. 31 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 32 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 33 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani. Zavrnjeno. 37 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 38 do je za proti vzdržani. Zavrnjeno. 39 za proti vzdržani. Sprejeto. 40 do je za proti vzdržani. Sprejeto. 41 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 42 za proti vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 52 za, proti vzdržani, sprejeto, 53 za, proti vzdržani, sprejeto, 54 za, proti vzdržani, sprejeto, 55 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 56 za, proti vzdržani, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti vzdržani sprejeto. 58 za, proti vzdržani sprejeto. 59 za, proti vzdržani sprejeto. 60 za, proti vzdržani sprejeto. 61 za, proti vzdržani sprejeto. 61 za, proti vzdržani sprejeto ena, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani. Sprejeto 69 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 70 za, proti vzdržani. Ni popolnoma jasno, ali da morda ste razdeljeni. 70, glasujemo. You are split. Uh, 70, we are voting. 70, glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja, sprejeto. 71. Kdo je za? Proti? Vzdržani. EKR. Za. To bomo preverili elektronsko glasujemo. disclosed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvainsedemdeset za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. EKR ne dviga rok. So. It's closed. It is adopted. Konec glasovanja sprejeto. Lepo je, če dvigate roke. 73, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti vzdržani, sprejeto, 76 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 77 za proti vzdržani sprejeto, 78 za proti vzdržani sprejeto, 79 za proti vzdržani zavrnjeno, 80 za proti vzdržani zavrnjeno, 81 za proti vzdržani. To bomo preverili, 81. And now it's closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predospremem B3. Za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 82 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 83 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 84 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 4 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Ministrstvo bomo preverili elektronsko. Glasujemo. The vote is closed and it is rejected. 85, who is... Zavrnjeno. 85, kdo je za proti vzdržanje? Zavrnjeno. 86 za proti vzdržanje? Zavrnjeno. 87 za proti vzdržanje? sprejeto, 88 sprejeto, 89 za proti vzdržanje. Sprejeto, 90 zavrnjeno, 91 za proti vzdržanje. Zavrnjeno, 92 za proti vzdržanje. Zavrnjeno, 93 za proti vzdržanje. Zavrnjeno, 94, 95 za proti vzdržanje. Zavrnjeno. 96 za proti vzdržani. Sprejeto 97 za proti vzdržani. Zavrnjeno 99 za proti vzdržani. Zavrnjeno 100 za proti vzdržani. Sprejeto 101 za proti vzdržani. Zavrnjeno 102 za proti vzdržani. Zavrnjeno 104 za proti vzdržani. Zavrnjeno 105 za proti, vzdržani, zavrnjeno 106 za, proti vzdržani, zavrnjeno 107 za, proti vzdržani, sprejeto 108 za, proti vzdržani, to bomo preverili. Glasujemo. And is closed and it is rejected. Konec, zavrnjeno. 109 za, proti vzdržanje sprejeto, 110 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 111 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 112 za, proti vzdržanje sprejeto, 113 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 114 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 5 z proti vzdržani sprejeto, 115 z proti vzdržani sprejeto, 116 z proti vzdržani sprejeto, končno glasovanje, elektronsko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa krajše poročilo in kar nekaj kompromisov imamo. Hvala, gospod Pjeha. Glasovali bomo o celoviti evropski industrijski politiki, o umetni inteligenci in robotiki. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto, ampak eh, glede na to, da je kompromis, bomo predelili. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro. 37. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 38. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 39. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 45. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, zeleni sprejeto. 52 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 6, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 58, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 56, kdo je za proti vzdržani, sprejeto, 57 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis ena, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe šest, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Sedem, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Osem, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Devet, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 2, kdo je za, proti vzdržani. Prejeto, 14, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 15, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, 16, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, 17, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 3, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, 24, kdo je za, proti vzdržani proti, vzdržani, sprejeto, 25 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 26 do je za, proti, vzdržani, sprejeto, 27 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, končno glasovanje, elektronsko glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa sprejetje predlogov sprememb v zvezi z merili za nizkooglično gospodarstvo in pozitiven oglični vpliv. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti. Predlog spremembe ena, to bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja sprejeto. 25, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Preverjamo 25. And is closed. And it is adopted. Sprejeto. 27, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Sprejeto. 30, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 33, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34, za, proti, vzdržani, sprejeto. 36, za, proti, vzdržani, sprejeto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 vzdržani, zavrnjeno 42 za, proti vzdržani, sprejeto 43 za, proti vzdržani, sprejeto 44 za, proti vzdržani, sprejeto 44, 45 za, proti vzdržani, sprejeto 46 za, proti vzdržani, sprejeto. Lahko glasujemo o vseh predlogih spremembe, gospod Peti Kajnen. do 58. Za predloge petikajne, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Dve, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 5 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Gospod Flanagan se pojavlja v mes. 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 do 15, se strinjate? 8 do 15, se strinjate, v svežnju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 14, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti vzdržani. Sprejeto 21, 22, 23 za, proti vzdržani. Sprejeto. Končno glasovanje, elektronsko glasujemo. Yeah. And the vote is Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še enkrat. No. Predlog je spremenjen kar zadeva vzpostavitev programa za podporo reformam. Gospod Flanagan je tukaj zelo aktiven. Povejte, ali želite glasovati v svežnju. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, prvi del za proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili drugi del, nisem prepričana. Konec glasovanja, sprejeto. 37 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti vzdržanje sprejeto, 39 za, proti vzdržanje sprejeto, 40 za, proti vzdržanje. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. And it is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 41 in 42, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 do 61, a bi šlo v svežnju. Kdo je za, proti, vzdržani, zaprnjeno. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1 do 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 12 do 16, ne, 12 do 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, vzdržani. Sprejeto, 18 do je za, proti vzdržani. Sprejeto, 19 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 20 do je za, proti vzdržani. Sprejeto, 21 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 22 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 23 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 24 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 25 za, proti vzdržani zavrnjeno, 26 za, proti vzdržani zavrnjeno, 27 za, proti vzdržani zavrnjeno, 28 za, proti vzdržani zavrnjeno, 29 za, proti vzdržani zavrnjeno, 30, 31 za, proti vzdržani zavrnjeno sprejeto, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa, končno glasovanje, elektronsko, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še zadnje glasovanje v tem delu sestanka. Znova bomo glasovali o poročilu v obliku predlogov sprememb, kar zadeva označevanje pneumatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre. Glasovali bomo o predlogu spremembe 28 za, proti, vzdržani, sprejeti. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, preverimo. Konec glasovanja sprejet. 32. Za. Proti. Zdržani, zavrnjen. 33 za, proti, zdržani, zavrnjen. 34 za, proti, zdržani, sprejet. 35 za, proti. Zeleni ste za ali proti? Sprejet. 36 za, proti, zdržani sprejet. To je skupaj bilo glasovano 38 za, proti, vzdržani sprejet 39 za, proti, vzdržani. Nisem dobro videla. Preverimo, preverjamo 39, glasujmo, prosim. konec glasovanja. Sprejet. 40 za, proti, zdržani, sprejet. 41 za, proti, zdržani, zavrnjen. 42 za, proti, zdržani, zavrnjen. 43 za, proti, zdržani, zavrnjen. 1 za, proti, zdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen 6 za, proti, vzdržani 6 za, zavrnjen. Malce ste bili za. V zaostanku. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 16 za, proti, vzdržani zavrnjen, 17 za, proti, vzdržani sprejet, 19 za, proti, vzdržani zavrnjen, 20 za, proti, vzdržani zavrnjen, 21 do 26, ne, 21 za, proti, vzdržani zavrnjen, 21 za, proti, vzdržani zavrnjen, 21 za, proti, vzdržani, zavrnje 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa še končno elektronsko glasovanje. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja in poročilo je sprejeto. Najlepša hvala. Popovdne bomo nadaljevali, naj vas spomnim, da imamo pred sabo zelo zanimivo popoldne popovdne z gospodom Datrosom, generalnim direktorjem Svetovne eh, zdravstvene organizacije. Pod, podpis bo um, eh, slavnostnega dokumenta in pripravljen bo in predstavil bo akcijski načrt OZN na področju zdravja. Tako da vas res spodbudim, če, da pridete sem, kajte če vas on ne bo prepričal, uh, Eh, k udeležbi, kaj vas pa bo. Pride sem ob petih, še prej pa glasujemo, seveda z glasovi začnemo na začetku seje. Dobro teko sem.